Colleagues, I'm beginning with the announcements, but uh, we will. Poštovane kolegice in kolegi, začel bom eh, s poročili, ne bomo pa začeli z glasovanjem. Najprej lingvistični profil. Poročilo tolmačev. To je 21. dan našega protesta. Administracija ni niti poskusila najti rešitve za naš spor. Ravno nasprotno, po osmih mesecih posvetovanj s kadrovskim odborom je generalni sekretar še zaostril stališče. Posledično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 kolegice in kolegi, začeli bomo s tretjo točko, položaj uh, na Mačarskem. Um, ehm, in sicer gre tukaj za, za resolucijo z 17. maja. Gospa Sargent Tini je poročevalka. Ali poročevalka želi besedo? Ne. No, potem pa lahko začnemo z glasovanjem. Imam pa eno napoved. Gospa Silvi Gliom. Ni, so podpisala dva, eh, in, drugega, tretjega in petega eh, eh predloga spremembe. Torej, eh, sa te mm, majhne predlogom spremembe lahko začnemo za glasovanjem. Kompromis sedem. Glasujemo. Še glasujemo. Prosim, da se vsi usedete. Še vedno lahko glasujemo. Eh, Evropska ljudska stranka ima en glas preveč. Sedaj je v redu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sedaj pa imajo socialisti in demokrati en glas preveč. Prosim, da umaknete eno kartico. Prosim, da socialisti in demokrati umaknete eno kartico. Tomas, vi ste v ILS. E e e e e e e e Samo da vas spomnim na to. Dobro, to je zaključeno. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 9. Glasujemo. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. ELS. En glas preveč. Eh, prosim, da ELS umakne eno kartico. Hvala lepa. Konec glasovanja sprejet. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 38 eh, je eh, predlog spremembe, drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 90. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 94. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 30. Kdo je za? Oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 110. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 111. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 35. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. 123. predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 36. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Kompromis 37 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 38 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 39 glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 43. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. 154. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 44 z dodatnim uh, ustnim predlogom spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 46. Glasujemo. Počakajte. Želite, da ponovimo glasovanje o kompromisu 45? Zakaj? So bile napake. Želite, da ponovimo 45. kompromis? Ali se lahko prosim malo pomirite? Če imate postopkovno eh, vprašanje, prosim, da pohitite. Predsedujoči, problem je, da se glasovanje ni neutraliziralo po predhodnem. No pa ponovimo 45. kompromis. Torej, glasujemo o 45. kompromisu. Gospod Jurek, prosim. Gospod predsedujoči, na kakšni podlagi bomo se zdaj ponovili glasovanje. Torej, kakšna je podlaga za ponovitev glasovanja? Kajti pred kratkim na plenarnem zasedanju smo imeli številne prošnje, vključno se strani največje skupine, da bi ponovili glasovanje. In eh, te eh, prošnje so bile zavrnjene, kajti ni praktično. Ne moremo ponavljati glasovanja, zato ker nekateri niso zadovoljni z eh, rezultatom. To ne more biti naša praksa. Da, se strinjam, ampak vsaj dve politični skupini sta dejali, da nista prepričani o poteku glasovanja. Zato, da bi zadevo pojasnili, bomo ponovili glasovanje o 45. Poleg tega ste prosili za besedo sredi glasovanja. Torej, sedaj bomo ponovili 45. Glasujemo. S'agit-il dans cette incertitude Torej, zanima me, o katerih negotovostih eh, uh, je bilo govora. Torej, kompromis 45. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 169. Eh, predlog spremembe, prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 48. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 48a glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 49 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 178, drugi del. Glasujemo. Torej, drugi del 178. predloga eh, eh, spremembe, torej konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa 202, prvi del. Glasujemo. Torej, to je bil prvi del, konec glasovanja. Zavrnen. Sedaj pa nadaljujemo s tretjim delom 202. predloga spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. Predlog spremembe 186 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 188. Eh, eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 53. kompromis. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 208. Votovni on the addition. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 210 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Uh, 212. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 56. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 216. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 57. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 220. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 58. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 59. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 233. predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 61. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Predlog spremembe 244. Samo dodatek, torej glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnil. Kompromis 62. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 247, glasujemo samo o dodatku, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 257, samo dodatek, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa prejšnjo spremembe 164 glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. 250. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 253. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 1 pri navedbah. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 4. 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet. Predlog spremembe 21. Glasujemo samo o dodatku. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Torej poimensko končno glasovanje. Ste vsi glasovali? Z glasbo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za, 19 proti in nobeno zdržan glas in čestitke poročevalcu oziroma poročevalki. Gospod Jurek, vi imate postopkovno vprašanje, izvolite. E, imamo tudi manjšinsko mnenje za to resolucijo. Torej, v skladu s 55. Eh, členom, potem, eh, če imate manjšinsko mnenje v skladu s tem členom, potem ga lahko podate sekretarjato. Hvala lepa, kolegice in kolegi, ampak nismo še ob koncu glasovanja. Potem pa imamo še resolucijo iz Libe 20. Eh, junija in sicer imamo tukaj resolucijo ki temelji tudi na ustnem vprašanju, gre pa za smernice za države članice, da bi preprečili kriminaliz kriminalizacijo humanitarne pomoči. Takoj bomo glasovali, glasujemo. Ali lahko, prosim, še enkrat uporabite svoje glasovalne kartice? Ali ste vsi glasovali? moja napaka. E, torej, e, dal sem vtisko, da je glasovanje končano, pa ni bilo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 38 za, 16 proti 2 vzdržana. In sedaj smo pri koncu glasovanja. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Kolegice in kolegi, čez minutko bomo začeli s peto točko. Če ne boste ostali v dvorani za to točko, vas prosim, da potiho zapustite dvorano. Hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, z veseljem pozdravljam Giovanni Botarelja, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Pozdravljam tudi gospoda Virovskega in njegov tim. Gospod Botarelji bo predstavil svoje mnenje o spletni zlorabi in pa osebnih podatkih. lepo vas pozdravljam. Osebno se vam zahvaljujem tudi za uh, vaše delo uh, v zvezi sa splošno uredbo o varstvu podatkov. Hvala lepa za uh, noro delo zadnjih tednov. Ne bomo odlašali. Gospod Botarili, beseda bo takoj vaša za deset minut. Izvolite. Mr. Chairman, um, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Seveda mi ni potrebno povedati, da sem zelo hvaležen, da ste me povabili na ta sestanek danes. Vem pa, da to ni na ključe, da je ta točka na vašem dnevnem redu. Tik pred predstavitvijo skupaj z Itre, Avko in Juri o zadevi Facebooka Cambridge Analytica naše mnenje glede manipulacije na spletu in osebnih podatkih smo delali že kar nekaj mesecev preden je primer Facebook Cambridge Analytica prišel na prve strani. Mini G7 sestanek v Rimu lani. Takrat je postalo jasno, da tako imenovane lažne novice so pravzaprav vprašanje sistematične zlorabe osebnih podatkov ljudi. Ko je potem zgodba prišla na slovnice, smo študijo že pripravili. Ni pa je bilo potrebno sploh ne posodabljati glede na afero. Zakaj ne? Čisto enostavno. Velikanske težave manipulacije na spletu ni zgolj senzacionalistična zgodba dveh zasebnih podjetij, in praks povezanimi z njimi. To je bilo verjetno ne legalno, vsekakor pa neetično. Tukaj je šlo za zgodbo socialnih medijev in nezadovoljstva. Napak bi bilo, če bi skušali trivializirati vprašanje na ta način. Vprašanje Facebooka, Cambridge Analytica, je vprašanje celotnega digitalnega ekosistema in ta ekosistem ni bil neizogiben. Je pa rasel brez moralnih ali pravnih zadržkov. In od GDPR, ko je GDPR stopil v uporabo, je to najbolj depresivno vprašanje, s katerim se soočamo. Uradniki za varstvo podatkov. Zato kljub malo virom prioritiziram eh, to mnenje. Sem prioritiziral pripravo tega mnenja. Na kratko, prosim, si zapomnite nekaj dejstev, glede razmer, v katerih smo. Prvič, zaključki, da zelo majhno število velikanskih podjetij, pravzaprav so nekakšni varuhi digitalnega sveta. Drugič, tri četrtine evropejcev uporablja splet preko časopise in televizijo za iskanje informacij. Večina ljudi sedaj brska po internetu prek pametnih telefonov. In tukaj imajo velikanska podjetja skoraj celotno prevlado. Četrtič, več sredstev za oglaševanje gre za velike platforme kot za televizijo. To je polovica BDP-ja Združenja kraljestva, na primer. Oglaševalci pa se pritožujejo, da ne morejo pobegniti tako imenovanim monopolom. Ne vemo pa, zakaj so določena oglaševanja na določenih delih teh platform. Potem pa imamo nekatere mikro odločitve, kjer se pojavljajo osebine in to določajo nejasni algoritmi. Rasizem, polarizacija, vse to se širi. Ne samo zaradi političnih razlogov, ampak tudi zato, ker to prinaša dobiček in končno. Medtem se znižujejo naložbe v začetno podjetje, ker investitorji ne verjamejo več v konkurenčnost dominantnih podjetij. In to je torej največji izziv, kar se tiče varstva podatkov in kar se tiče svobodnega izražanja. Morda smo do sedaj tolerirali prakse, ki so odhajale, uhajale eh, našemu nadzoru, ker smo menili, da je to omejeno na komercialni svet. Izgubljali smo nadzor nad našimi podatki, pa se nam je to zdelo priročno. Sedaj pa vidimo, da isti sistem grozi socialni koheziji in demokraciji. Vemo, da so ljudje odločeni na treh ravneh. Najprej da so podrženi nadzoru, vedno ko se povežejo drugič. Lahko so podrženi praksam, ki jih ne moramo izpodbijati, in potem dobivajo informacije po algoritmih, ki zahteva največ, ki prinaša največ dobička. To potem prinaša samo iluzijo, utvaro, svobode izražanja. In taka pooblastila pomenijo, da je zloraba lažja vesel, da javni prostor prevzema svojo vlogo. In to, kar se je zdelo, da je prosto izražanje, svobodno izražanje, je samo izkrivljanje podatkov, zato da bi pridobili kar največ prihodkov. Zelo veliko je algoritmov. Algoritme se da popraviti, lahko se jih oblikuje glede na etične pripombe. Kaj s tem mislim? etično, to pomeni, da premislite, glede tega, kaj je tista prava stvar, ki jo je potrebno narediti. Stvar, ki bo najmanj škodovala drugim, pa naj si gre za zaposlene ali stranke. Etika pravi, da je določeno obnašanje napačno, čeprav lahko potem seveda tudi govorite, da so te prakse v skladu zakonodajo, tudi kar se tiče GDPR. -e. In to je tisti veliki izziv, s katerim se soočamo tako za GDPR, kot sedaj tudi za EDDP. Podjetja morajo začeti internalizirati duh zakonodaje. Da bomo resnično na pravi način obravnavali ljudi. Istočasno pa je to priložnost, da si tudi ogledamo kakšna je razporeditev digitalne dividende. dividende. Demokratični parlamenti kot je ta morajo imeti možnost, da dajo znak podjetjem, ki bodo konec koncev odgovorna svojim delničarjem. Zato nas ne sme zavesti uvajanje slabih praks. In zato je po GDPR javni interes nekaj, kar morajo predeliti izvoljeni predstavniki v zakonodaji, ne pa kar tako, kot si to želijo podjetja, ki iščejo samo dobiček. Glede na trenutno preiskavo, sem vam na voljo za nadaljne nasvete in dialog. Še naprej bomo dali polno podporo tudi organu Združenja kraljestva in ostalim organom za varstvo podatkov, ko bodo nadaljevali svojimi preiskavami. Na naslednjem plenarnem zasedanju DDP bomo to obravnavali na začetku julija, kot bo kolegica Jelina kmalo poročala. Ne morem preveč izpostaviti svojega sporočila. Naj pa povem, da je to, za kar se boste odločili, glede primera Facebook Cambridge Analytica smerokaz, kako se bo EU ukvarjala še večjimi primeri v naslednjih 10, 15, 20 letih. Evropske volitve se približujejo in mislim, da moramo v tem trenutku zagotoviti dovolj varovalk, zato da bomo zagotovili enake možnosti za vsa politična gibanja in stranke. Zato sem kolegom predlagal, da takoj po prvem krogu sklepov iz primera Facebook Cambridge Analytica premislijo o sprejetju smernic za politično oglaševanje in politične kampanje. To bi naj bila ena od prednostnih nalog do konca tega leta. Hvala lepa za vašo pozornost. No- Hvala lepa. Seveda, to ni na ključe. Ni na ključe, da imamo to vašo točko pred predstavitvijo o Facebook Cambridge Analytica v drugem delu. Sedaj pa imamo nekaj časa za vprašanje poslank in poslancev. Najprej Barbara Spinelli, prosim. Najprej bi se rada lepo zahvalila gospodu Butarilju za njegovo mnenje kajti eh, to je zelo pomembno mnenje. Imela bi vprašanje v zvezi s sodelovanjem, ki ga priporočate z volivnimi in pa audiovizualnimi regulatorji. Zanima me, kako bi lahko delovalo takšno sodelovanje oziroma kaj pomeni takšno sodelovanje in ali ne obstaja tveganje, da bi uh, eh, se spleta odstranjevali vsebino na podlagi uh, odločitev, ki niso regulirane, avtoregulirane. In potem me zanima še zaščita potrošnikov in pa uh, zaščita uh, voljivca, ki voli. Ali lahko oba vržemo v isti koš? Potem me zanima še nekaj. Možnost stavke takrat, kadar je kršena zasebnost. Sedaj stavko omogoča uh, splošna uredba o varstvu podatkov, ampak Evropsko sodišče je imelo drugačno mnenje o opredelitvi potrošnikov. Hvala lepa. Hvala lepa, Birgit Cipel. Hvala lepa predsednik, hvala lepa gospodu Butarelju za predstavitev. Mislim, da je nam vsem sedaj že jasno, da ne samo zbiranje in obdelava podatkov, temveč prav posebno možnost z vsemi temi podatki pripraviti profile je težava, s katero se soočamo s tem profiliranjem. Se lahko pridobi ekonomska korist, glede ciljnega vprašanja, pa tudi politično družbeno vplivanje in to na način, da prizadeti sploh ne more vedeti, da se nam vpliva. Kajti tisti, s katerim, tisti, ki z njim manipulirajo, niso opredeljeni kot zagovorniki določene politične usmeritve. Zato je prav, da še enkrat opozorimo na to, da je GDPR ne samo mednarodni model za varstvo podatkov, temveč da se mora tudi pri nas učinkovito izvajati. Naj opozorim na bistvene elemente pri tem. Ciljna naravnanost pa tudi nadzor nad pravili, pri tem pa tudi seveda jasno krepitev organov za varstvo podatkov, tako da bodo lahko svojo nadzorno funkcijo tudi dejansko uporabljali in izvajali kar se tiče teme manipulacije, ne glede ali gre za ekonomske ali politične namene, pa potem pridemo seveda še do ene teme, namreč tema e zasebnosti. Torej, moja komunikacija, komunikacija med dvema udeležencema, mora biti zaščitena, ne glede na vsebino. In žal, pri vsem tem, kar vemo iz trenutnih sporov, je to tudi primer, kjer svet blokira in ni prepoznal pomena za potrošnike in demokracijo. Še temeljna pripomba, vesela sem, da bomo pri naši predsedniki v Facebooku tudi kolegi in kolegice iz drugih odborov z nami, namreč težava, o kateri govori gospod Butareli. To se ne nanaša samo na socialna mreža, temveč na vse udeležence ki zbirajo veliko podatkov, tudi ne gre samo za Facebook, gre tudi za Amazon, Google in nasplošno menim, da gre za težavo ali je res vedno ustrezno, da mora podjetje biti vedno večja, obladuje trg, da so že pravzaprav monopolisti in da konkurenca ni več mogoča. To je torej neko temeljno vprašanje, s katerim se moramo soočiti. In potem še zadnja pripomba če uvajamo nova pravila, potem k temu spada tudi to, o čemer se ravno kar pogovarjamo, da bi seveda poleg konkurenčnega prava in pravil, ki se moramo držati, morali govoriti tudi o davčno pravo. Zato, predsednik, mislim, da se moramo intenzivno pogovarjati ne samo, kar se tiče vaso podatkov in se držati pravil, ampak moramo razmišljati tudi o drugih stebrih, zato da bi omogočali pošteno konkurenco in bi varovali demokratična načela, tudi digitalno. Hvala lepa. Hvala lepa, Jan Albrecht. Uh, Hvala lepa. Najprej, to je moj zadnji sestanek Libe. Rad bi izrazil zahvalo gospodu Butareliju in njegovi ekipi, da je bila z nami tako pogosto in ste sodelovali z nami pa seveda bi se rad zahvalil tudi vsem kolegom in kolegicam, s katerimi sem sodeloval. Naj pa dodam še vprašanje, kar se tiče že omenjenega vprašanja virov nadzornih organov. Vprašanje, ali imamo tudi možnost sodelovanja ne samo med evropskimi nadzorniki z varstvo podatkov v EU, temveč tudi kar se tiče izvajanja na EU, izvrševanja preiskav, da bi tesneje sodelovali tudi s konkurenčnimi organi za konkurenco. In morda tudi z organi za nadzor medijev v državah članicah. Hvala lepa, Jan. Vem, vsi smo se že posvojili, eh, poslovili od tebe po elektronski pošti in po Twitterju, vendar pa odboru tega še nismo povedali. Ne bom te spravil za drego, ne skrbi, ampak velika izguba boš za ta odbor resničil, da bomo pogrešali. Mislim, da to ni politična izjava, če rečem, da si prispeval k visoko kakosnemu delu Libe. To bo trajalo tudi še v prihodnje. Tvoji prispevki so bili zelo dragoceni. Hvala lepa za vse, kar si storil v tem odboru. I really hope you're going today because I've. Upam, da res odhajaš, kaj ti že trikrat sem se ti zahvalil na Twitterju. Seveda, nič slabega ne mislim s tem. Hvala lepa. Ja, resnično te bomo zelo pogrešali. Naslednja je Ana Gomeš. Eh, Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem gospodu Butareljo in celotni ekipi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov za zelo pomemben prispevek. ko je izbruhnil škandal Cambridge Analytica, je gospod Botarili prišel v parlament in je dejal, da je to škandal stoletja. In danes nam je bolj podrobno povedal, zakaj je tako mislil. Velikanski izziv je to za eh, zakonodajalce, hkrati pa poznamo tudi svoje lastne omejitve. Veliko je odvisno od naših držav članic vprašanje. Mar ne mislite, da je ključni element za to, da bi presegli ta dominantni položaj, tudi prek obdavčenja? To moramo zahtevati od naših vlad, da bi sprejeli stroge davčne ukrepe glede digitalnih platform, da ne bo šlo samo torej za delničarje, ampak da bodo vključeni v to tudi državljani. Dejali ste, da so algoritmi lahko prirejeni, da to pomeni etične pomisleke. Prav tako pa lahko to rečemo, za umetno inteligenco, kaj se dogaja z njo da bi vključili etiko, to je skoraj, skoraj oksimoron. Kaj tiče umetna inteligenca, potem je to po definiciji nečloveško in torej nima etičnih pomislekov, po definiciji. Danes sem prebrala, da Facebook že uporablja umetno inteligenco za reševanje verjetno kakšnih komercialnih težav, s katerimi se soočajo. Potem pa še eno področje, ne vem, ali bi gospod Batareli želel spregovoriti o tem. Videli smo, da je Cambridge Analytica samo vrh ledene gore. Vemo, da je povezan tudi z drugimi podjetji. Namreč s tistimi, ki perverzno investirajo v. Uh, določene države, da bi zmagale določene stranke v določenih državah in bi potem preferirali njihova podjetja. Pa ne gre samo za to. Naprimer, podjetje kot Alien Partners, ki je nastopalo ne samo na Malti, ampak je globalna organizacija na evropski ravni in širše, ki ima povezavo tudi s Cambridge Analytica prek svojega izvršnega direktorja. Zelo veliko je torej podjetij, ki jih podjetje kot Elden Partners uporabljajo in potem izvajajo za njih te sporne prakse. Tudi pravna, pravna je firme, Schilling in ostale, v Združenem kraljestvu pa ne samo. Ki skušajo zadušiti novinare, ki so skušali preiskovati njihove manipulacije. Vaše mnenje o tem? Hvala lepa, gospod Butareli. To, to... Nekaj časa za Giovanija, da odgovori na ta vprašanja, bi rače mu pustil. Kar se tiče nacionalnih organov za varstvo podatkov, kako se odziva na ta velika vprašanja. Ste kaj razmišljali o tem? V Združenem kraljestvu so razmere težavne. Ne vem pa, ali imate kakšno splošno mnenje, kako se to torej izvaja na nacionalni ravni in ali je kakšna doslednost na ravni držav članic in tudi seveda kakšna je vloga um, organov za varstvo podatkov, ko um, postaja to politično vedno bolj pomembno, tudi kar se tiče e-zasebnosti in tako dalje. Thank you, Hvala lepa, predsednik. Naj odgovorim na dobro vprašanje. Najprej gospa Spinelli. Pred letom in pol smo začeli s pobudo Digitalna bonitetna hiša danes, do danes smo imeli že kar nekaj sestankov, vključujoč pristojne organe, ki skrbijo za varstvo potrošnikov, za zasebnost, pa tudi konkurenčnost. Naš pristop je, da jim vsi igrajo pomembno vlogo in da je čas sodelovati, delati manj izolirano in si izmenjevati različna mnenja. Nacionalni pristojni organi za protitrastovske ukrepe se vedno bolj ukvarjajo z množičnim vprašanjem množičnega zbiranja osebnih podatkov. Radi bi torej uskladili naše dosjeje. Zato bomo na naslednjem sestanku tega foruma vključili tudi tiste organe, ki so v nekaterih državah pristojni za zagotavljanje načela enakih priložnosti, enakih možnosti za vse. Naprimer, kar so dejavni na audiovizualnem področju ali volivnem področju. Mislimo, da to ne bo vodilo do pristopa cenzure. Kar se kolektivnih točb, točb tiče, pa GDPR, kot veste, to omejuje kljub prizadevanjem nadzornih organov, da bi šli dlje. Ampak ponekod so kolektivne tožbe še vedno možne z drugega vidika, ki ni točno tisti, kot je na področju varstva podatkov. Ampak določbe, kar se tiče odškodnin in kar se tiče pravnih sredstev znotraj GDPR, to bomo tudi uporabili tako ali drugače. Hvala lepa, gospe Sipel, za njeno vprašanje o jej zasebnosti. To mi da možnost, da vas prosim, da prosim, ne odlašajte s tem dosejem do 2020. Kot GDPR je e-zasebnost ne zadostni element, ampak je ključen, da popravi ta sistem. Naprimer, legitimni interesi so ustrezni, ko podjetje ocenjuje, ali je tveganje za posameznika kar najmanjše. Ampak kar se tiče naše komunikacije, ko smo na spletu, ne smemo dajati možnosti za kakršnokoli vrzel. Potrošniki pričakujejo, da bodo njihovi podatki uporabljeni v kontekstu, v katerih so jih zbirali, ali pa da bodo to počeli organi, s katerimi že imajo odnos, z drugimi besedami. Komunikacijski podatki ne smejo biti monetarizirani je zasebnost bo torej dovolila ljudem, da bodo bolje nadzorovali in to bo močna spodbuda za trg, da je inovativen, ne glede na stari model stalnega sledenja. Temveč, da bodo ljudje imeli urodje, da bodo prevzemali nadzor nad svojim življenjem na spletu in bodo podjetja bolj spoštovala privilegij obdelave zasebne komunikacije. V Evropi ne moramo trditi, ne moramo izvajati ukrepov glede Cambridge Analytica, če ne bomo zaključili celotne podobe glede pravnega okvira, ki ga potrebujemo. Hvala lepa, Jan, za vaše vprašanje. Tudi mi smo večkrat hvaležno sprejemali to, kar ste počeli, pristovni organi se usklajujejo. Pravni sistemi veliko držav članic že nudijo koristno ali celo obvezno sodelovanje z drugimi organi. Nacionalni elementi pa omogočajo, da so ustrežni organi v stiku prek meja. Morda pa ni dovolj viro, kar se tiče novih tehnologij organi morajo biti bolj na tekočem z novo tehnologijo, kar nekaj zapletenih preiskav je. Imel sem priložnost se pogovarjati z dobro kolegico iz Združenja kraljestva, Elizabeth Neman, in videl sem, da je analiza tisoče dosejo nekaj, kar zahteva zelo veliko vero, pa tudi zmogljivost to storiti. To je izziv za prihodnost. Na podlagi študije bi poprečno 25 odstotno morali povečati vire za te organe. Večinoma govorimo o odvetnikih. Mislim, da je čas, da se osredotočamo bolj na nove tehnologije, na nadzor novih razvoja dogodkov. Potrebujemo znanstvenike za analizo podatkov. Gospa Gomeš, Rad bi vam dal odgovor glede obdavčitve, ampak morda bi mi kdo rekel, ja, vaša naloga je varstvo podatkov. Morda mi lahko kdo pomaga, ampak sam v skenu računa nisem strokovnjak. Vidim zelo razdrobljen pristop nekaterih držav članic in to potem vodi do težav. Seveda, pa in to je moje osebno mnenje, to ne pomeni, da bomo imeli poslovni pristop na račun evropskega državljana, strank in bodo potem prihodki obdavčeni izven EU. Kar se tiče algoritmov, naj povem tole. Tukaj, v tej dvorani, bomo imeli tudi digitalno algoritmo, olimpijada jeseni letos. Iz 31 držav bo prišlo veliko ljudi. In govorili bomo o digitalnosti. Seveda, kot organ za varstvo podatkov, menimo, da je pravni okvir ključnega pomena. GDPR, pa tudi je zasebnost, pa ne morete dati vseh odgovorov na obstoječe težave, kar se tiče dominantnega poslovnega modela. ko se približujemo četrti industrijski revoluciji, imamo več prostora za dostojanstvo in spoštovanje strank. Tako da bo vse tudi moralno vzdržno, ne pa samo pravno, trdno. Zato bomo tudi na drugih področjih morali razmisliti o načelih, ki bi jih naj uveljavljali, kdo je pristojen za kaj. Medtem pa zasebnost, mm, kot je privzeta ali pa eh, kot je prikrojena, tukaj še vseeno ostaja nekaj vprašanj. In prispevali smo k temu, da bi prepričali vse pristojne organe, globalno gledano, da bi precejšnje dele svojih razmišljanj namenili tudi umetni inteligenci in etiki. Ponosno pa bomo pokazali vse rezultate tudi vam. Mislim pa, da moram sedaj odgovoriti še na vaše zadnje vprašanje. Organi za varstvo podatkov bi radi govorili, bili enotni. Še pred začetkom izvajanja GDPR smo začeli sinhronizirati naše dosjeje. Imamo različne podskupine, kjer se izmenjujemo mnenje, imamo tudi nekaj zaupnih preiskav, ne glede na glavnih dosjejev Združeno kraljestvo zaradi veliko elementov primerov sodeluje z drugimi, tudi z nami, zato da bi še prav posebno imeli zgodni sistem opozarjanja, da bi bili pripravljeni recimo temu za naslednje korake. Pravno analizo pa se izvaja glede na izvedbena pravila prejšnjih direktiv varstva podatkov. Seveda pa moramo pomisliti tudi na dolgoročne posledice, kar se tiče GDPR. Mislim, da smo na pravi poti, želimo pa vam zagotoviti, da boste čez nekaj tednov dobili tudi že predhodne rezultate in to na dosleden način prek Združenja nadzornikov za vas podatkov po Evropi. Hvala lepa, Giovanni, za tvoje delo in za delo celotne ekipe. Hvala lepa, to resnično cenimo samo trenutek odmora, kolegi, kolegice že prihajajo, tudi kolegi iz drugih odborov, potem pa bomo začeli z drugim delom predstavitve. Čez nekaj trenutkov bom prisrčno pozdravil naše goste, torej čez trenutek ali dva bomo začeli.